našo zavezo, da bomo ta vprašanja z Iranom obravnavali tako javno kot zasebno. Dokler pa ne bo posem jasno, kaj se je dejansko zgodilo, eh, pa pričakujemo, da eh, bodo tisti, ki bodo spoznani za krive tega nasilja, zato tudi odgovarjali, toliko nasplošno. Če pa poskušam odgovoriti na nekatere konkretne vprašanja, ki ste jih izpostavili, naj eh, povem, da je zaradi podpore sporazumu Evropa eh, nekoliko pozabila na druga vprašanja, to pravite, ampak to ne drži. Vse čas že sodelujemo v odprtem in dejavnem dialogu z Iranom glede vseh vprašanj. Ravno tako pa ohranjamo določene omejujoče ukrepe. Eh, vključno z kršitvami človekovih pravic. Mislim, da ne bi teh vprašanj nič drugače obravnavali, če sporozuma ne bi bilo. Lahko vam zagotovim, da gre za sporozum, ki izhaja iz resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov. To ni evropski izum. Uh, Varnostni svet Združenih narodov je tisti, ki je potrdil ta sporazum in mi ga obravnavamo kot ključen element za regionalno in evropsko varnost. Nihče si ne želi jedrske obroževalne vojne v regiji, nihče pa tudi ni uspel najti nekega miroljubnega načina, da bi zagotovili, da Iran ne bo razvijal jedrskega orožja. No, eh, ob več priložnostih od junija 2019 smo izrazili veliko zaskrbljenost zaradi odstopanja Irana od njegovih zavez in še naprej se bomo zauzemali za popolno izvajanje tega sporazuma. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da ta sporazum rešimo. Nekateri pravijo, da smo premili do Irana. Ampak eh, glede tega želim poglobljeno razpravo, eh, ker ti težko je zadovoljiti vse. Smo res premili do Irana? Sam ne bi rekel. Evropa ima še vedno vzpostavljene sankcije, naprimer eh, sankcije glede širjenja jedrskega orožja. Potem so tu sankcije glede človekovih pravic. 38 posameznikov in organizacij Eh, je na seznamu prepovedi izvoza v Iran eh, za proizvode, ki se lahko uporabijo za zatiranje in opreme, ki se lahko uporablja za nadzor nad telekomunikacijami. Kaj ti veste, da če eh, želite eh, motiti delovanje komunikacijskih omrežij, zato potrebujete sofisticirano opremo. In pa tretjič, tu so sankcije eh, pod ter, protiterorističnim režimom 931. Torej, nismo uh, ne premili, ne pretrdni, ampak počnemo tisto, kar je potrebno in upate, upam, da razumete, da je sporozum za nas pomemben, vendar pa nam ne preprečuje, da zauzamemo trdna stališča, kadar se dogaja kaj takega, kot trenutno vidimo v Iranu. morda bo potrebno dodati kako ime na rdeč seznam. Eh, z, eh, glede na dogodke na protestih, vendar trenutno za to ni pre, predlogov, ampak proces eh, letnega pregleda režima je v teku. Še vedno so v veljavi sankcije, ki zadevajo 83 posameznikov in organizacij, kot sem omenil. Gre za zahtevno vprašanje, nadaljevali bomo z delom na tem področju, istočasno pa bomo uporabljali svoje diplomatske zmogljivosti, da ohranimo sporazum, ki je zelo pomemben za varnost, pa tudi zaščito človekovih pravic v Iranu in drugot. Ohranili bomo sankcije, diplomatski pritist in eh, stalno ustrajali pri spoštovanju človekovih pravic. Spoštovani poslanci in poslanke, gospod predsedujoči, za nami je zelo intenzivna razprava. Eh, to je bil moj ognjeni krst tu v parlamentu. Zahvaljujem se vam vsem za vaše prispevke, za vašo podporo. Eh, razumem, da vsi ne vidite stvari na enak način, od leve do desne, pristopi so različni, različna so razumevanja tega, kar se dogaja v tem zahtevnem svetu, v katerem živimo. Danes smo obravnavali koliko vprašanj? Štiri vprašanja, štiri zahtevne teme. In zahvaljujem se vsem za vaše prispevke in za vašo podporo pri mojem delu. Najlepša hvala, gospod Borel. Naj vas obvestim, da sem prejela šest osnutkov resolucij in s tem je razprava končana. Jutri pa bo potekalo glasovanje. Moram vas obvestiti, da je Evropska ljudska stranka parlament oziroma predsednika parlamenta obvestila, da je prišlo do sprememb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 Hvala lepa. Zdaj pa nadaljujemo skladno z dnevnim redom. Sledi, sledi izjava sveta in komisije glede strategije Evropske unije za odpravo pohabljanja ženskih spolovil po svetu. Kot prva dobi besedo gospa Tupurajnen v imenu sveta. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke. Pravice žensk in deklet in enakost med spoloma sta glavni horizontalni prednostni nalogi finskega predsedstva na področju razvoja in sodelovanja. zagovarjamo pristop, ki temelji na pravicah, tako, eh, eh, na drugih področjih, kot tudi na področju reproduktivnega zdravja. Veseli nas evropski konsens glede razvojnih ciljev in s partnerji si prizadevamo za odpravo vseh oblik na spolu temelječega nasilja in diskriminacije, vključno škodljivimi praksami, eh, med katere zlasti sodi pohabljanje ženskih spolovil. Evropska unija in njene države članice že dolgo izkazujejo jasno predanost in imajo vodilno vlogo na multilateralni ravni, ko gre za spodbujanje pravic eh, deklet in žensk in ko gre za enakost med spoloma. Skupna pobuda Evropske unije in Združenih narodov za odpravo nasilja nad dekleti in ženskami je odličen vzor. Gre za enkratno globalno prizadevanje za opolnomočenje žensk, kar je predpogoj in gonilo za doseganje razvojnih ciljev. V Afriki. Eh, ta pobuda obravnava spolno nasilje, nasilje na podlagi spolov, nasilje nad otroki, eh, pa tudi pohabljanje spolnih organov in povezave z drugimi spolnimi praksami. Na nedavnem vrhu, ki, je, ki ste ga gostili, eh, Danska in eh, Kenija v Nairobi. Eh, Nairobi je bilo eh, doniranih ogromno sredstev iz javnih in zasebnih ciljev podane, pa so bile tudi politične zaveze glede prizadevanj za popolno odpravo žensk, pohabljanja ženskih spolovil do leta 2030, skladno z našimi zavezami na področju razvojnih ciljev. Naši dosežki in vodilna vloga so otipljivi, vendar pa eh, moramo nadaljevati s svojim delom, dokler ne bomo dejansko dosegli cilja, ko bodo te prakse nad eh, ženskami in dekleti povsem odpravljene. Spoštovani poslanci in poslanke, gospa predsedojoča, eh, Združeni narodi so 6. februar razglasili za dan nične tolerance do pohabljanja ženskih spolovil. Eh, in eh, ne moremo ustaviti naših prizadevanj, dokler eh, ne bomo dosegli svojega cilja. Eh, z zanimanjem bomo obravnavali tudi predlog komisije, da se obnovi Evropska eh, strateška zaveza za enakost med spoloma, ki se bo iztekla konec meseca. Upamo, da bo to vključevalo tudi strategijo Evropske unije za odpravo pohabljanja ženskih spolovil po svetu enkrat in za vselej. Preden zaključim, naj vas opomnim, da žal precejšnje število žensk v Evropski uniji eh, vse življenje živi s posledicami pohabljanja ženskih spolovil ali pa jim take posledice grozijo. Eh, ne smemo eh, pozabiti na svoje dosežke, vendar pa se moramo zavedati tudi, da moramo narediti tudi v Evropi več za spoštovanje obstoječe zakonodaje in za multidisciplinarne ukrepe v sodelovanju s prizadetimi skupnostmi. Prepričana sem, da bomo z nadaljnim sodelovanjem uspeli zagotoviti nadaljne dosežke tako v Evropi kot na globalni ravni. In še enkrat hvala za to pomembno razpravo. Najlepša hvala. Besedo dobi gospa Dali v imenu komisije. Gospa predsedujoča, najlepša hvala Evropskemu parlamentu, da je uvrstil to pomembno vprašanje na današnji dnevni red. Zahvaljujem se tudi finski vladi za predanost vprašanju enakosti med spoloma. Gre za vprašanje, ki je meni osebno zelo blizu in zavezana sem, da bom naredila vse, kar je v moji moči, da bi odpravila to grozoto in trpljenje, eh, ki eh, se ga zada številnim ženskam in dekletom. Eh, to se dogaja tudi v tem trenutku, ko mi to govorimo. In ključno je, da izpostavimo to resno kršitev človekovih pravic, pravic žensk in pravic otrok, ter da o tem spregovorimo. Evropska unija in program Združenih narodov za odpravo vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti eh, sta uložili 100 milijonov evrov v pobudo, ki jo je omenila gospa ministrica. Namen tega projekta je, da nobena ženska ali nobeno dekle ne bi ostalo ob strani. Evropski projekti v številnih afriških državah in podpora Evropske unije programu UNICEF-a za odpravo tovrstnih eh, praks je dosegla milijon in pol žensk, ki so prijele eh, zaščitne storitve in so bile tudi deležne obravnave z vidika pohabljanja eh, ženskih spolovil. Ravno tako se v okviru te pobude spodbuja civilna gibanja, ki eh, predstavljajo 8 milijonov in pol eh, posameznikov. Vemo, da Pohabljanje eh, spolovil obstaja tudi v Evropski uniji. Ocene kažejo, da je saj pol milijona žensk in deklet eh, trpelo zaradi eh, utrpelo pohabljanje ženskih organov in to so ženske, ki živijo v Evropi. Institut za enakost spolov je pomemben akter, ko gre za zbiranje podatkov o pohabljanju ženskih spolovil po svetu in v Evropski uniji po vseh državah, članicah Evropske unije, je to vrstno pohabljanje kaznivo dejanje. Prizadevanja za boj proti temu zločinu in za podporo žrtvam eh, je zapisan tudi v evropski zakonodaji. Ravno tako eh, o tem govori tudi evropska azilna zakonodaja. Komisija še naprej preko programov eh, DAFNE zagotavlja sredstva za projekte, ki se borijo proti eh, nasilju zaradi spolov, vključno z pohabljanjem spolovil. Naslednji program eh, je predviden do leta 2030 in eh, njemu je namenjeno 12,4 milijonov evrov. Poslanci in poslanke, narediti moramo več, da se eh, napovedi o novih 200 milijonih žrtev pohabljanja ženskih spolnih organov do leta 2030 ne bodo uresničile. Uh, Eh, predsednika, predsednica von der Leyenova je umestila ta boj v osrče evropske politike na področju enakosti med spoloma v prihodnjih petih letih. Sama sem popolnoma predana boju proti nasilju na podlagi spola in prepričana sem, da lahko računam na tem področju tudi s podporo Evropskega parlamenta. Uh, Prihajajoča strategija o enakosti med sporoma, ki bo sprijeta v letu 2020, bo obravnavala neposredno nasilje nad ženskami preko vrste ukrepov, tudi tistih, ki obravnavajo pohabljene ženskih spolovil. Pomembno je istočasno delovati na različnih področjih ter se zadeve lotiti z različnih vidikov eh, ter horizontalno v različnih portfeljih. Prepričana sem, da lahko še naprej delamo na petih prednostnih področjih, ki so opredeljena v sporočilu komisije iz leta 2013 o odpravi pohabljanja ženskih spolovil. Eh, tu gre za boljše znanje in podatke, podporo eh, družbenih sprememb, zaščito, pregonom ter bojem proti pohabljanju ženskih spolovil po vsem svetu. Pravice žensk so dejansko v osrčju zunanje politike Evropske unije in to vključuje tudi boj proti pohabljanju spolovil. Sodelovati moramo z mednarodnimi partnerji po vsem svetu in podpirati uveljavljanje razvojnih ciljev eh, Združenih narodov, ki vključuje tudi boj proti nasilju nad ženskami. Evropski parlament pa tudi lahko igra pomembno vlogo zaradi svoje politične mreže po vsem svetu. Zavedati se moramo, da je eh, pohabljanje ženskih spolnih organov občutljivo vprašanje, kajti zadeva vrsto področji od splošnih človekovih pravic do pravic žensk, telesne integritete, do boja proti nasilju na podlagi eh, spola in eh, do pravice do zdravja. In ravno zato je pomembno, da Eh, sodelujemo z žrtvami, pa tudi skupnostmi, ki te prakse izvaja, ter strokovnjaki. Eh, delovati pa moramo eh, zato, da bi se izognili predsotkom stigmatizaciji in rasizmu. Namesto tega moramo spodbujati opolnomočenje, sodelovanje in dialog. Poleg finančnih sredstev in zakonodaje pa morajo naša prizadevanja vključevati vse deležnike na vseh ravneh. E, to vključuje politični dialog z nacionalnimi upravami, kot tudi našo podporo zdravstvenim strokovnjakom, verskim voditeljem, e, voditeljem skupnosti ter e, družinam pri odpravi pohabljanja ženskih spolovil enkrat za vselej. Veselim se, da bom lahko prisluhnila vašim stališčem in veselim se sodelovanja na tem pomembnem področju tekom tega mandata. Najlepša hvala. Hvala lepa. Za ELS dobi besedo gospa Fitzgerald. Izvolite. Najlepša hvala. Pozdravljam to, kar sta danes povedali predstavnica sveta in komisije. Pohabljanje ženskih spolovil to so tri besede, ki jih vedno znova razumemo tudi v kulturnem tradicionalnem kontekstu, tudi kot medicinski postopek. Ampak te tri besede niso nič od tega trega naštetega. Gre za nasilje zopr ženske in dejansko gre za poškodbe, ki škodujejo ženskam in jih poškodujejo za celo življenje, poškodujejo bistvo tega, kaj pomeni biti ženska. UNICEF je ocenil, da je 200 milijonov žensk in deklet bilo podvrženih eh, pohabljanju ženskih spolovil v 30 državah. To je samo ocena. Veliko primerov pa je tudi takšnih, o katerih ni poročila. Ponavadi pomislimo na afriške eh, države, naprimer Gvinejo, kjer 97 odstotkov žensk eh, je izpostavljenih pohabljanju spolovil. Tudi v Etiopiji je naprimer 65 odstotkov žensk, ki trpijo zaradi tega, ampak tudi drugot se to dogaja v Indoneziji, Malazi, Maleziji in tako naprej. Kaj bi mi dejali, če bi se to zgodilo naši mami, sestri, teti ali ženi? Ali bi bili tudi takrat tiho? Ne, takrat bi bili glasni. In zato moramo sedaj spregovoriti v imenu teh žensk, ki same ne morejo storiti nič. Zagotoviti moramo to, da se izvaja Istanbulska konvencija. Pohabljanje ženskih spolovil je nasilje zopr ženske in storiti moramo vse, da to prakso odpravimo. Kako? To mora postati glavna prioriteta za nas, da se aktiviramo na tem področju in politični voditelji morajo tukaj prevzeti pomembno vlogo, tako ženske kot tudi moški. Potrebujemo globalni pristop različnih deležnikov, v katerem bodo sodelovali nevladne organizacije, družine, zdravniki in tako naprej. UNICEF je potrdil, da je večina deklet in žensk v državah članicah, kjer eh, se to, v državah, kjer se to um, dogaja, trpi potrebujemo neke ljudi, ki bodo veleposlaniki in bo se bodo zauzemali za to, da se ta praksa odpravi. Tukaj bi se zahvalila gospe Kanko, ki je izjemno um, prepoznana na tem področju. Kot rečeno, to je zločin in storiti moramo vse, da se to prepreči. Hvala lepa. Najlepša hvala za S in D, dobi beseda gospa Neuchl. Najlepša hvala. Žensko telo je bojišče, že odnegdaj v vsaki kulturi, v vsaki religiji, na vsaki celini, vedno. Vedno se, se izvaja nasilje nad ženskim telesom. Zakaj? Če se spomnimo, so bile ženske na kitajskem tiste, katerim so povezovali noge oziroma stopala, tako da so imela manjša stopala. Potem uh, smo kasneje videli tudi zavezovanje uh, korzetov, zaradi katerih so imele ženske popolnoma deformirana telesa. Sedaj pa govorimo o pohabljanju ženskih spolovil, ki ženske vse življenje zaznamuje, ki jim povzroča um, bolečine in tako naprej. Moškim se to ne dogaja, samo ženskam. Tudi v Evropi imamo zanimive kulture na tem področju, naprimer kulturo devištva. To je nekaj, kar se vedno znova pojavlja v Evropi in vedno znova gre za enako stvar, gre za nadzor moških nad ženskim telesom. Gre za oblikovanje ženskega telesa in gre za to, da se ženskam povzroča bolečino. Najlepša hvala. Za skupino Renew dobi besedo gospod Tolert, izvolite. Dvi.

in tudi razširiti podatke. Potrebujemo natančne podatke, ki so primerljivi in na mizo moramo dati nedvoumne številke, zato da vidimo, kaj se dogaja. Mi moramo vsi sodelovati in pripraviti preventivne ukripe, ki bodo mobilizirali vse akterje, tudi eh, zadevne skupnosti potrebujemo tudi zaščitne ukrepe, eh, sodne ukrepe za vse osebe, eh, ki jih to zadeva. Eh, gospa komisarka, torej rešiti moramo ta problem s vsemi sredstvi. Pozdravljam namen komisije, ki bo predstavila strategijo boja za odpravo pohabljanja ženskih spolovil. Istanbulska konvencija se je tudi osredotočila na to vprašanje, pa države članice tega še niso ratificirale. Mi moramo biti na strani teh žensk, mi moramo podpreti eh, njihovo, eh, njihov upor. Eh, še več žensk bo pohabljenih, če ne bomo storili ničesar. Eh, torej eh, ukrepajte, vi imate našo podporo za udejanjanje te strategije. Najlepša hvala. Sedaj pa je na, na vrsti gospod Herzberger. Torej, pohabljanje ženskih spolovil. Eh, pokriva celo vrsto eh, posegov, ki nimajo zdravstvenega namena. Eh, te eh, prakse kršijo tudi njihove spolne in pravice, pravice do reprodukcije in podobno. To se dogaja v Afriki, v Iraku, Aziji, v Evropi, celo v Nemčiji je 20 tisoč žensk eh, žrtev eh, pohabljanja, 4 tisoč teklic. Eh, pohabljanje ženskih spolovil temelji na zgrešenih verskih prepričanjih in tradiciji. V številnih afriških državah Eh, je veliko eh, odpora. Eh, treba je vedeti, da marsikje obstajajo odvečne tradicije, ki so jih povezali z islamom, vendar ne v Koranu, ne v Tori, ne v Svetem pismu ne piše, da je treba pohabljati ženska spolovila. treba, eh, je dejansko imeti eh, nično toleranco. Eh, treba je dejansko marsikje še odpraviti tabuje, treba je sodelovati s skupnostmi, ki eh, pohabljajo ženska spolovila, ne da bi jih pri tem stigmatizirali. Treba jim je pomagati. Eh, zlasti je treba okrepiti organizacije, ki eh, varujejo nedotakljivost ženske in deklet. Mi se ne borimo proti tradicijam, temveč za odpravo nasilja, ki vpliva na zdravje žensk in deklet. Najlepša hvala prosim, da se držite časa, ki ga imate na voljo. Na vrsti je Kristina Anderson v imenu skupine ID. Izvolite. Hvala lepa. Govorimo o strategiji Evropske unije za boj z oprto grozljivo prakso pohabljanja ženskih spolovil. Kolegica Fitzgerald, eh, Tolerej in Harzberger Fofana so že povedale, da obsojajo takšno nečloveško prakso in da se moramo zoprt to boriti. Ampak to se mi zdi lažnivo in ne vem, s čim bi to sploh lahko primerjala. Pred nekaj tedni ste prav eh, vi namreč podali predlog oziroma ste zavrnili predlog k istambulski konvenciji, ki je obsojal to grozljivo prakso. Zakaj? Zato, ker vas tako zelo skrbi trpljenje teh deklet? Očitno ne, vseeno vam je za njih. Bolj pomembno se vam je zdelo to, da zavrnete ta predlog spremembe, ki sem ga pripravila jaz, persona non grata, ki prihajam iz napačne stranke. V, pred, v resoluciji je 3000 besed, moj predlog pa je imel samo 60 besed s katerimi bi lahko jasno obsodili to grozljivo prakso. Vi pa ste zavrnili ta predlog spremembe in zato se pohabljanje ženskih spolovil v celotni resoluciji omenja samo nekje kot več ali manj opomba pod črto. Ne vem, komu torej želite prodati te laži, da se bojujete proti pohabljanju ženskih spolovil. Sram naj vas bo. Poleg tega se bodo danes javile tudi eh, Palop, eh, McGuinness, Walls in tako naprej, ljudje, ki so prav tako zavrnili moj predlog spremembe. In eh, ne vem, če boste tudi vi sedaj samo govorili o tem, kako vas ta tema zelo skrbi, potem eh, se mi zdi to nepravično. In izjemno ne spoštljivo. Hvala. Hvala lepa. Na vrsti je gospa Kanko v imenu IKR. Izvolite. Pohabljanje ženskih spolovil vpliva na vsako točko življenja neke deklice, postane del njenega življenja, postane del tega, ali lahko neka ženska zaupa drugi osebi, kako se občuti, ko je zaljubljena, kako, eh, se počuti, ko je noseča, ko rodi spremeni način, kako neka ženska ljubi druge in kako ljubi sebe. Pohabljanje ženskih spolovil je najhujša zloraba telesa, uma in dostojanstva. To se zgodi v času, ko je oseba še otrok, ki se ne more braniti in tega ni mogoče odpraviti. ženske poskušajo razumeti, da je njihova vrednost enaka kot tista kot eh, drugih oseb. In tudi sama se srečujem z takšno borbo vsak dan, pa ne samo jaz, tudi 200 milijonov drugih žensk in deklic po vsem svetu. Mnoge izmed njimi živijo v Evropski uniji. Spremembe prihajajo prepočasi, premalo jih je in eh, prav zato potrebujemo strategije in akcijski načrt, ki bi imele bolj dolgoročen in bolj sprejemljiv učinek. Navdihnil me, navdihnila me je finalistka za današnjo Saharovo nagrado. Gre za skupino Restorers, ki, eh, je res pokazala, kako pomembno je, da zaupamo svojim sanjam in idejam, namreč prihodnost je odvisna od nas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 Rodriguez Palop iz Gue NGL. Izvolite. Najlepša hvala. Pohabljanje ženskih spolovil je nasilje strani moških in to je diskriminacija, ki želi omejevati ženske v njihovem spolnem in reproduktivnem življenju. Ko se bojujemo zoper pohabljanje ženskih spolovil, se v bistvu bojujemo zoper kulturni imperializem. Pri tem pa gre za prakso, ki pogosto kriminalizira tiste, ki prihajajo od drugot, iz Bližnjega vzhoda, Srednje Amerike in uh, drugih držav. V Evropi in ZDA smo poskušali na različne načine pozdraviti histerijo žensk kot so temu rekli moški. Torej, to se ne dogaja samo v muslimanskih državah, ampak tudi drugot, tudi v krščanskih kulturah. Prosim, če govorite malce počasneje, namreč tolmači vam ne morejo slediti, pravi predsedujoča. Ekstremna desnica sedaj govori, ampak eh, v bistvu je njim vse eno za ženske v teh državah, Želijo si samo nove križarske vojne zoper eh, muslimane in zagovarjajo svoje vrednote. Hvala. Najlepša hvala. Na vrsti je gospa Walsh v imenu ILS. Izvolite. Spoštovani kolegi, žal mi je, da je ta današnja razprava na vrsti tako pozno, ob takšni uri. Namreč zasluži si višjo prisotnost, zasluži si to, da bi se vseh 28 držav članic aktivno odeležilo razprave. Pohabljanje ženskih spolovil se dogaja več kot 200 milijonom otrok, in predvsem deklic in žensk. Torej. In današnja razprava gotovo ne bo koristila nobeni izmed 100 tisočih deklic, ki uh, živijo v tveganju, da se jim to zgodi v Evropi. Ta praksa se dogaja zato, da bi nadzorovali te deklice v imenu napačne ideologije, da bi pohabljanje spolovil deklicam koristilo. Mi vsi skupaj moramo prepoznati, da je to škodljiva praksa in da jo moramo uporabiti v širšem okolju. Potrebujemo celovit pristop, s katerim bomo preprečili v različne oblike nasilja. Potrebujemo evropsko strategijo za preprečevanje pohabljanja ženskih spolovil, ki bo koristila naslednjim generacijam deklic in žensk. Mobilizirati moramo družbe, predvsem predstavnike vere in jim pokazati, da obstaja druga pot, tako da bodo postali ambasadori sprememb. Mi vsi skupaj moramo izpolniti naše zaveze, ki smo jih dali tem deklicam in prepoznati novo odgovornost v globalni skupnosti. Prenehati moramo s to prakso. Hvala lepa. Najlepša hvala na vrsti je gospa Ward za socialiste in demokrate. Izvolite. Um, hvala lepa. V skladu s podatki SZO naj bi več kot 200 milijonov deklic in žensk na svetu doživelo pohabljanje ženskih spolovil. To vključuje tudi ženske, ki živijo v Evropski uniji. Ocene pravijo, da je vsako leto podvrženih približno 3 milijone deklic tej grozni praksi. Ne gre za kulturno prakso, ki bi jo lahko zagovarjali, ampak samo še eno manifestacijo patriarhata. Prepovedati moramo pohabljanje ženskih spolovil in ga tudi preprečiti. Poleg tega moramo sodelovati z akteri v družbi, opolnomočiti ženske in eh, deklice in spodbujati moške, da eh, spregovorijo zoper to grozno prakso. Navdihnile so me deklice programerke iz Kenije, ki so ustvarile aplikacijo, ki se ji reče iCat in ki daje moč v roke žrtvam. Namreč eh, pomaga jim najti najbližjo policijsko postajo, zdravstveni center ali nevladno organizacijo, kjer lahko najdejo pomoč. Te deklice so res eh, dobra pot naprej. Hvala. Najlepša hvala, gospa Bilbao Barandika, za uh, Renew. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Pohabljanje ženskih spolovil je praksa, ki se dogaja v afriških in evropskih državah in to je velika grožnja za ženske. Gre za kršitev človekovih pravic in to nasprotuje enakosti spolov v naši družbi. Potrebujemo boljše sodelovanje, boljše preventivne ukrepe in Evropska unija mora tukaj prevzeti pobudo, da se odpravi ta praksa. Veliko dela je bilo že opravljenega na tem področju. V Evropi so naši zdravniki resnično dosegli kar dobre rezultate, s katerimi lahko pomagajo žrtvam. Potrebujemo pa celovit pristop v katerega bodo vključeni socialni delavci, zdravstveni delavci, pravni sistem in tako naprej. Celo mrežo potrebujemo, ki bo zaščitila družine. Na tak način lahko preprečimo to prakso in odpravimo stigme, ki so povezane z njo. Potem pa moramo pomagati tudi pri razširjanju teh izkušenj in upam, da bo komisija pri tem pomagala. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospode Suter, za zelene izvolite. Najlepša hvala, gospa eh, predsedujoča. Spoštovani kolegi in kolegice. Pohabljanje ženskih spolovil je ena izmed najbolj ekstremnih praks, s katerimi nadzorujemo vlogo žensk v družbi. Kot ginekologinja in poslanka, ki se zavzema za pravice žensk, obsojam, strogo obsojam to prakso, ki povzroča veliko trpljenja ženskam in deklicam po celotnem svetu. 200 milijonov deklic po vsem eh, svetu, veliko deklic v eh, Evropi, ki eh, se jim je dogodila ta praksa, ki se eh, izvaja v različnih kulturnih in socialno-ekonomskih skupinah. Če želimo, da se ta praksa zaključi, jo morajo obsoditi vsi, eh, tako ženske kot moški, različni politiki iz različnih strank, ne smemo se tukaj posluževati sovražnega govora in političnih floskul. Evropska unija mora voditi pri boju z oprpohabljanje ženskih spolovil in zato pozivam k temu, da Evropska unija pripravi strategijo za boj z oprpohabljanje ženskih spolovil. Hvala lepa. Okay, Najlepša hvala, na vrsti je gospa Žoron za ide. Nairobi, avec une délégation du parlement. Eh, spoštovane kolegice in kolegi iz eh, Nairobija, sem prišla šokirana zaradi številnih zgodb eh, pohabljanja ženskih spolovil. To je ekstremno nasilje proti ženskam. Režejo klitoris žensk škarjami brez Eh, kakršnih koli zdravil. Eh, opirajo se na določeno tradicijo. Eh, dandanes štiri tisoč deklet v Franciji vsako leto tudi podvržejo tem pohabljanju. To je seveda nesprejemljivo. Kakšna družba postajamo? kako je, če se dekleta v naših državah bojijo eh, pohabljanja spolovil. To je mučenje. V Strasburu smo večkrat obsodili eh, mučenje, eh, dosti krat pa ženskih spolovil ne omenjamo v določenih resolucijah. V nekaterih regijah je to morda stvar tradicije, vendar to ni naša tradicija glede na to, eh, koliko je primerov pohabljanja v Franciji, eh, je očitno zakonodaja nezadostna. Pozivam države članice naj eh, obvezno poskrbijo za to, da morajo zaposleni v zdravstvu javljati primere eh, pohabljanja. Eh, Evropa eh, je Evropa žensk, kot so Marie Curie, eh, Jean d'Arc, eh, se, se pravi Ivana eh, Orleanska in eh, mi se moramo opirati na to tradicijo in zagotavljati svobodo za vse. Hvala lepa, sedaj pa gospa Stigrud za IKR, e izvolite. Najlepša hvala. Hvala za besedo. Pohabljanje ženskih spolovil je tradicija, ki se dogaja v Afriki, na Bližnjem shodu in celo v Evropi. Samo v Franciji je prizadetih 60 tisoč žensk, pa tudi na švedskem imamo skoraj 14 tisoč žensk, ki so bile podvržene tej praksi. Strašljivo je, kakšo, kakšen je odstotek eh, žrtev v Evropi. Prav zato je tako pomembno, da pripravimo neke konsekvence, neke sankcije za takšno prakso. V Evropski uniji namreč pohabljanje ženskih spolovil nima nobenega mesta. Policija, socialni delavci in zdravstveni delavci morajo biti ozaveščeni zato, da se ta praksa preneha pohabljanje ženskih spolovil je nekaj, česar ne moremo preprečiti, preprečiti povsod po svetu. V Evropi pa smo odgovorni za to, da se to ne dogaja. Z ozaveščanjem in vključevanjem posameznih skupnosti lahko dosežemo to, da bo to postala višja prioriteta. Nikje po svetu se tega ne bi več smelo izvajati, ampak v Evropi moramo to res preprečiti. Hvala. Gospa Pereira, izvolite. Hvala lepa. Pohabljanje ženskih spolovil je grozljivo nasilje zoper ženske in eh, gre za prakso, ki se dogodi v zgodnjem otroštvu in na to močno vpliva na duševno in fizično zdravje žensk. Še posebej pri najbolj ranljivih ženskah eh, gre za otroke in deklice, stare od dve leti do petnajst let. Zoper to nasilje se lahko bojujemo tako, da ozaveščamo skupnosti, v katerih se ta praksa dogaja. Pripraviti moramo nove načine, kako zaščititi pravice žensk in preprečiti to prakso. To je pomembno tudi pri zagotavljanju spolnih in reproduktivnih pravic žensk deklice in ženske moramo naučiti več o njihovih pravicah in o spolnem zdravju. To jim bo res pomagalo pri človekovih pravicah v prihodnje. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod Zrasejo. Hvala lepa, gospa predsednica. Te številke so grozljive in kažejo samo uh, del resničnosti. Uh, resničnost je hujša od samega pohabljanja ženskih spolovil. Mnoge eh, te prakse delajo iz eh, ženske in deklete žrtve. Govorimo o prisilnih porokah, poligamiji, prepovedano eh, selektivno splavljanje. govorimo o ekstremnih predpisih eh, eh, za oblačenje. Vse te prakse kažejo, da ta multikulturni eh, model nastaja na račun deklet in ženske. Mi moramo pravzaprav začeti že v šolah, moramo eh, jim reči, da lahko posegajo, da morajo poseči. Te prakse ne smejo biti eh, nekaznovane. Države članice morajo predvideti eh, preganjanje takih posegov mi potrebujemo zaščitne sisteme in postopke eh, pri eh, boju zoper nasilje uperjeno proti ženskam. Mi moramo pač braniti dostojanstvo žensk. Hvala lepa, sedaj pa gospa eh, Jones iz SND. Hvala lepa za Eh, čas, ki ste si ga vzeli, gospa eh, eh, ministrica in gospa komisarka. Tudi dekleta v EU so obrezana 2000 v Walesu in to je dejansko zelo veliko. Ni pa preganjanja praktično eh, se to ne dogaja, čeprav je nezakonito. In eh, v Velcu so lani odprli eh, prvo kliniko za žrtve pohabljanja ženskih spolovil. Te storitve so ogrožene zaradi brexita pomembna je močna zakonodaja za preprečevanje takih dejanj. Eh, Istanbulska konvencija eh, in tudi druge eh, podobne konvencije so pomembne, vendar dosti krat jih ne izvajamo v, Evrops v Združenem kraljestvu. Mi se moramo boriti proti eh, dezinformaciji, braniti spolne in reproduktivne pravice. Eh, upajmo, da eh, sedaj živi zadnja generacija deklet, ki je eh, žrtev tega nasilja. Hvala lepa, Samira Rafaela, za Renew. Prosim. Najlepša hvala. Nadaljevala bom v nizozemščini. 200 milijonov žensk vsak dan živi s posledicami pohabljenja ženskih spolovil. Enkrat moramo reči, dovolj je dovolj. To ni pravično in tega ne smemo več dovoliti. V Evropi imamo skoraj 200 tisoč žensk, ki jim grozi tveganje zaradi pohabljenja ženskih spolovil. Gre za žrtve, ki trpijo v tišini same. Izjemno pomembno je, da o tem govorimo, ampak mislim, da to ni dovolj, res ni dovolj. Kot Evropska unija se moramo takoj zauzeti za to, da rešimo ta problem. Zaščititi moramo ženske in dekleta. Nasilje zoper ženske je namreč temeljni problem. Evropsko komisijo pozivam, da se takoj loti te nepravičnosti. Dobro je, da ste sedaj z, začeli z delom na strategiji ampak ta strategija mora imeti tudi sankcije, s katerimi bomo lahko ukrepali zoper tiste, ki zagrešijo takšne, takšno nasilje. Spostaviti moramo tudi infrastrukturo, s katero bo potekalo področanje o teh dogodkih. Če potrebujemo več preventive, mora Evropska unija države članice pri tem podpreti. Evropska komisija mora vedno stopiti na stran žrtev. Dovolj je dovolj, ta strategija mora postati učinkovita, takšna, ki bo res delovala. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Kunke, zeleni. Eh, spoštovane, eh, torej v Evropski uniji se eh, čutimo odlični zagovorniki človekovih pravic in niti sram nas ni, ko slišimo, koliko žensk in deklet v Evropski uniji je žrtev te prakse. Saj je to v nasprotju z načeli spodbujanja enakosti spolov. Tega ne smemo pozabiti in tudi jaz tega ne smem pozabiti, ker tako zgledam, kot pač zgledam. To je dejstvo, da Evropska unija in države članice očitno niso eh, pripravljene odločno ukrepati proti takim dejanjem. Eh, napačno razumljena toleranca, kulturni razlogi, vse to eh, je privedlo do te situacije. Mi moramo storiti vse za to, da preprečimo kršitev človekovih pravic, ne glede na to, eh, kakšno pot eh, imajo žrtve. Hvala lepa, sedaj gospa Bilde iz eh, ID. Hvala lepa, gospa predsednica. Prve resolucije Združenih narodov so bile sprejeta že leta 1952, pa so vseeno eh, milijoni žensk žrtve pohabljanja. Eh, torej eh, je mednarodno ukrepanje neučinkovito, čeprav bi to moralo biti prioritetna naloga. Upravičeno Eh, govorimo o usodi eh, žensk v subsaharski Afriki, kjer 55 eh, odstotkov žensk pohabljajo. Mnogi so seveda tudi v Evropi in v Franciji. To je posledica priseljevanja, pa tudi eh, eh, eks, verskih prepričanj, zlasti muslimanskih eh, in eh, treba je poznati vzroke, odgovorne in takrat eh, dejansko se lahko lotimo te bitke, ki je prišla do naših vrat. Torej, mislim, da tu ne smemo oddihati. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Karvaljo iz ELS. Eh, e gospa predsednica, vsako leto je na tisoče žensk in deklet žrtev pohabljanja spolovil. Eh, to je eh, mučenje. To spreminja telesa teh deklet. Treba je sprejeti konkretne ukrepe. Mi ne smemo več sprejemati eh, izgovorov, da je to tradicija, verska praksa. Eh, za mednarodno skupnost eh, velja, da mora poskrbeti za nično toleranco pri takih praksah. Tu gre za močno eh, kršitev človekovih pravic, temeljnih pravic, enakosti spolov, dostojanstva eh, osebe. Vse to so osnovne vrednote Evropske unije. In to je zločin v vsaki državi članici. Ni pa uh, sodnih, pravnih posledic. Uh, ogrožene ženske je treba zaščititi in sicer eh, znotraj in zunaj Evropske unije. Eh, Pozročitelj je treba eh, spraviti na sodišče, skupnosti je treba ozaveščati, usposabljati. Samo na ta način bomo dosegli cilj Združenih narodov, da se do leta 2030 ustavi ta praksa. Upam, da bo to prioriteta nove komisije in mi bomo na samem vrhu te bitke. Sedaj pa gospa Letajo Markeš iz SND. Hvala lepa, gospa predsednica, eh, gospa eh, ministrica, gospa komisarka treba je ustaviti pohabljanje ženskih spolovil po svetu. Socialne konvencije, verska prepričanja, stereotipi glede ženske spolnosti ne smejo več biti izgovor za to, da se povzroča nepopravljiva škoda eh, ženskam, dekletom. Žal pa imamo malo zanesljivih podatkov o tem. Eh, eh, ta praksa eh, ne bi smela biti več na tem svetu. Eh, veliko žrtev je tudi v Evropski uniji. Kaj moramo storiti? Države članice morajo zbrati več podatkov o pohabljanju šinskih spolovil v svojih državah, zato da se lahko borimo proti eh, tej praksi. Drugič, treba je podpirati inovativne instrumente, ki temelijo eh, na tehnologiji, naprimer restorerji iz Kenije, ki so pač razvili aplikacijo, koalicijo za boj proti eh, temu. Upam, da bodo tudi nekega dne prejeli dejansko Saharovo nagrado. Eh, in treba je podpreti eh, Istanbulsko konvencijo, ki kriminalizira pohabljanje ženskih spolovil. Ne bomo pač nikoli odnehali, dokler ne bomo dejansko prekinili te prakse. Hvala lepa, gospa Andruje iz ED. Eh, pet eh, tisoč žensk v EU je eh, žrtav vsako leto pri nas. Te številke dovolj povedo pohabljanje ženskih eh, eh, spolovil se prakticira v Afriki, Aziji, na Bližnjem vzhodu. To niso evropske prakse, pa se vseeno dogajajo pri nas. Mi moramo narediti eh, potrebne ukrepe pri nas. Kako je lahko prišlo tako daleč? Z uvozom mnogih priseljencev uvažamo tudi te anarhične prakse. E, od 62 tisoč pohabljenih je, eh, smo prišli do številke nad 120 tisoč žensk v Franciji. Na tisoče migrantov prihajajo eh, v Francijo in ženske eh, smatrajo za svojo lastnino. Eh, dejstvo je, da zaradi politične korektnosti sprejemamo vse, odkudrkoli pač prihaja in dejansko tu moramo uh, postriti zakonodajo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod eh, Pospešil eh, iz ELS. Eh, spoštovana predsednica, gospa ministrica, gospa komisarka, dobro je, da imamo to pobudo. Evropski parlament vas bo podprl pri tem. Vesel sem, da večina govornikov jemlje ta problem resno. Tu vidim dva vidika. Eno je nasilje, ki se dogaja v Evropi in drugič nasilje v podrugih delih sveta. Mi potrebujemo instrumente za oboje. Potrebujemo tudi programe komisije, ki se bodo osredotočali na to vrsto nasilja v Evropi. Sramota je, da imamo eh, morda na sto tisoče primerov pohabljanja spolovil, eh, zlasti v priseljenskih eh, okoljih. Ljudje prihajajo v Evropo, želijo živeti v Evropi in s tem morajo tudi spoštovati evropske vrednote, tudi eh, enako spolo, dostojanstvo, veliko je treba še postoriti. Če nekdo eh, opravi tak zločin, mu je treba soditi. Ni sodelovanja med državami članicami. Mi vemo, da imamo na več deset tisoč, sto tisoč eh, primerov eh, pohabljanja, vendar koliko ljudi je dejansko eh, se moralo zagovarjati na sodišču. Torej, mi moramo delati po celem svetu. Ja, trajalo bo, vendar primarno moramo delati eh, pri, na odpravi tega problema v Evropi in to smo dolžni vsem tem. Hvala lepa, gospa Tax eh, iz SND. Hvala lepa, gospa predsednica.